Eh, ti zahtevi poslali odboru za pravne zadeve. Kolegica Preuss eh, je bila predlagana, da zamenja Evelin Gebhardt v parlamentarni skupščini AKP EU. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, potem velja ta eh, nominacija za